Gospod predsedujoči. Señorías. Gospe in gospodje, začenjamo z glasovanjem. Prosim vas, da sedete na svoja mesta. Mm, pred glasovanjem pa moram objaviti žalostno novico 24. novembra je umrlo 112 oseb v požaru, do katerega je prišlo v Daki, prestolnici Bangladeša in sicer v tovarni tekstili. Nažalost, varnostni ukrepi niso bili dovolj dobri, Zasilni izhodi so bili blokirani, ker je šlo za tovarno tekstilnih izdelkov, je bil požar še toliko večji. Seveda se je javnost uprla, protestirali so zaradi tega požara. Na 100 tisoče jih protestira, zahtevajo večjo zaščito. 100 tisoč oseb se je udeležilo pogrebne slovesnosti in mi kot Evropski parlament ne moremo sami sebi zatiskati oči pred to tragedijo. Več kot 4000 tekstilnih tovarn je v Bangladešu in številne tovarne ne ustrezajo standardom na področju varnosti. Večina teh tovarn izvaža v ZDA in v Evropsko unijo. V teh tovarnah proizvajajo oblačila znanih blagovnih znamk. Evropski parlament meni, da je zelo pomembno, da storimo nekaj po tem tragičnem dogodku, da storimo več za zagotavljanje varnosti v tovarnah v Bangladešu. To bi morali omenjati tudi v vseh prihodnih trgovinskih sporazumih. Zato smo predlagali, da se o tem opravi nujna razprava, kot je bilo predvideno ta teden. Konferenca predsednikov pa je v četrtek sprejela odločitev, da bo parlament opravil celovito razpravo in sicer na januarskem zasedanju. Tudi svet in komisija boste takrat podala izjavo. V imenu parlamenta in vseh vas seveda izražam globoko sožalje vsem družinam žrtev. Želimo si, da bi vsi čim hitreje okrevali. Sedaj pa še druga informacija. 22. novembra je konferenca predsednikov sprejela priporočilo v zvezi z mandatom odbora Krim. Mandat tega odbora naj bi se iztekel 31. marca 2013, ampak konferenca predsednikov je predlagala, da se mandat podaljša do 30. septembra 2013 skladno s pravilom 184. Ali kdo nasprotuje temu priporočilu? Ali kdo nasprotuje temu, da se podaljša mandat odbora Krim? Ne potem je ta predlog sprejet do, 31, do 30. septembra prihodnje leto je torej podaljšan mandat odbora Krim. Še zadnja informacija. Kolega Tavareš. Gospod predsedujoči, kar zadeva podaljšanje mandata.